gospa predsedujoča dame in gospodje gospa komisarka lep pozdrav vsem nadaljujemo z današnjim zasedanjem najprej zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila ta so zdaj na voljo kakšna pripomba pripomb ni s tem je zapisnik potrjen prav tako imam obvestilo in sicer strani